Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, leta 2010 je Jerži Buzek skupaj s Žakom Delorjem izjavil, potrebna je radikalna sprememba pri načinu, kako proizvajamo in porabljamo energijo. Mi smo prepričani, da potrebuje Evropa Eh, skupno energetsko politiko, ki je močna. In tudi predsednik eh, Juncker se je oprl na to vizijo v svojem eh, političnem usmerjanju. Želi odporno unijo na področju energije, ki ima tudi vizionarsko politiko na področju podnebnih sprememb. V pismu z opisom nalog, ki mi ga je poslal, me je prosil ob eh, seveda vašem soglasju, da se eh, usmerim eh, v to vizijo in da ustrezno tudi koordiniram vse pobude. Zelo ponosen sem in počaščen zaradi teh nalog, ki so mi poverjene. Energetska politika in politika Eh, podnebnih sprememb eh, je stopila v zadnjih letih eh, na sam vrh politične agende in dva izziva sta tu zelo pomembna. Treba je zagotoviti energetsko varnost v kontekstu krize med Rusijo in Ukrajino in treba se je tudi boriti proti podnebnim spremembam. In pred nami so pogajanja na naslednjem vrhu v Parizu. Gospe in gospodje, kot sem že omenil na prejšnjem zaslišanju, minilo je 25 let po pacu železne eh, zavese in deset eh, od eh, največje širitve Evropske unije in še vedno pravzaprav se čutijo pravzaprav določene posledice deljene Evrope in sicer pomankanje energetske infrastrukture, pa tudi prometna infrastruktura še vedno ustrezno povezana. Eh, na vse to smo do sedaj gledali z ekonomskega vedika. Ugotavljamo pa je to pravzaprav eno izmed najpomembnejših strateških in varnostnih vprašanj v Evropski uniji in to tudi jaz čutim kot prednostno nalogo in z veliko odgovornostjo se bom lotil tega vprašanja. Eh, Eh, gospodje predsednike odborov, poslanke in poslanci. Eh, tako kot vi sem tudi jaz kandidiral na evropskih politvah in sem bil izvoljen v Evropski parlament. V času predvolilnega bo jaz so eh, mi voljivci rekli, naj se ukvarjamo s premembami, ki bodo izboljšali življenjsko kakovost, da se ne bodo bali za svoje delovna mesta, da bodo živeli v zdravem okolju in da bodo lahko živeli v prepričanju, da smo najhujšo krizo že premagali in da smo se iz nje nekaj naučili. In eh, omenjali so visoke cene eh, eh, energije. Eh, spoštovane poslanke in poslanci, nikoli ne bom pozabil zime 2009, ko, je, eh, ko se je Slovaška potrebovala Tonila v temi. Eh, več kot dva tedna je stalo gospodarstvo, eh, tovarne so zaprle vrata in energijo so dobavljali samo gospodinstvom in eh, bolnišnicam. Veste, da Slovaška pravzaprav ni bila edina država v take situaciji. Potrebna je bila evropska solidarnost in tudi takošnja evropska pomoč. Brez tega bi bile posledice grozljive. In zaradi tega je tudi naša dožnost, da zagotovimo, da se naši državljani ne bodo nikoli več soočali s tako situacijo. Pomembno je seveda, da smo se naučili nekaj iz te krize. E, plinski stresni testi so pred kratkim pokazali, da smo bolje pripravljeni kot kdajkoli prej. E, to pomeni, da lahko tudi pomagamo Ukrajini z obratnim tokom iz Slovaške, Polske in Mačarske. E, Čeprav je tako, saj vidimo, da Rusija če dalje bolj uporablja tudi dobavo plina kot politično orožje eh, proti Ukrajini in drugim državam, ki jih hočejo pomagati. To je seveda povsem nespremljivo in že, če dobim eh, vašo podporo, se bom loti vprašanja energetske varnosti z eh, veliko pozornosti in v mislih bom imel evropske interese. Uh, Eh, stresni eh, testi so tudi pokazati, da, pokazali, da se lahko izognemo negativnim učinkom eh, prekenitve dobave plina, če sodelujemo med državami članicami. In prišel je čas za Evropsko energetsko unijo. Tistim, ki so skeptični glede te strateške odločitve, želim povedati naslednje. Pred 70 leti smo lahko samo sanjali o Združeni Evropi. Prehod meje iz Slovaške v Avstrijo je bil nepredstavljiv pred 25 leti in tudi skupna valuta se nam je zdela uh, nekaj nemogočega. Vendar Nelson Mandela je dejal, vedno se vse zdi nemogoče, dokler ni uresničeno. Uh, torej, um, kaj moramo torej storiti? Kakšna naj bi bila pravzaprav nova uh, Evropska energetska unija? Torej, um, ta naj temelji na petih stebrih. A, e, najprej se e, varnost, solidarnost, e, zaupanje. E, Tu gre za pol milijarde potrošnikov. Evropska unija uvaža 53 odstotkov vse energije. To nastane 400 milijard e, evrov na leto. Mi smo največja stranka. In ali se dejansko uh, postavljamo kot eh, taka stranka, ali se zauzemamo za boljše cene? Očitno ne. Nismo govorili z enim glasom in zaradi tega je tudi naš vpliv omejen. Čas je prišel za evropsko energetsko diplomacijo in eh, dejstvo je, da je energija pravzaprav na samem vrhu naše zunanje eh, in gospodarske politike. Mi se seveda moramo izogniti izkrivljanju eh, trgov iz tretjih držav, ki ne spoštujejo evropskih pravil. Upam, da bo evropska razprava prevedla do nekega konsensa in da bomo lahko dali mandat Evropski komisiji, da se bo pogajala eh, na mednarodni ravni v imenu Evropske unije s tretjimi državami. Potrebno je seveda tesno sodelovanje s so sosedi, moramo integrirati eh, tudi ustrezno trge. Naj tudi izpostavim tudi pomen energetske skupnosti v tem okviru. Razmisliti moramo tudi o skupnem nabavi plina. Seveda moramo spoštovati konkurenco in pravila STO-ja, vendar mi se moramo kljub samo potruditi. In eh, mislim, da moramo bolj odločno uporabljati eh, argument 400 milijard evrov, ki jih porabimo za energijo. Eh, Prava koordinacija pa tudi pomeni, da nobena država članica ne sme spreminjati svojega energetskega sistema brez predhodne konsultacije eh, partnerjev, brez analiz eh, posledic eh, na njihove sisteme. Treba je tudi poskrbeti za diversifikacijo energetskih zalog, treba je diversificirati tudi poti dobave in dobavitelje. Tesno moramo sodelovati na južnem koridorju, zato da dobimo Kaspijski Eh, plin v Evropo, treba je razvijati naše partnerstvo z Norveško, eh, razviti eh, projekt mediteranskega plinskega vozlišča, vključno s sodelovanjem z Alžirijo. Eh, druga eh, velika naloga je ustvarjanje konkurenčnega in dopolnjenega eh, notranjega trga. To je pravzaprav hrtenjača nove Evropske energetske unije. To zahteva seveda tudi čez dalje večje čezmejne tokove, več regionalnega sodelovanja, bolj povezano infrastrukturo. Moramo seveda tudi ohraniti konkurenčnost evropske industrije in zagotavljati eh, spremljive eh, cene energije za gospodinstva, zlasti za najbolj ranljiva. Eh, potrebujemo seveda tudi ustrezno instra, infrastrukturo, dobre in, eh, povezave. Eh, integrirati moramo obnovljive vire energije v mrežo, eh, strukturni skladi, instrument za povezovanje Evrope, skupne investicije. Eh, vse to je eh, namenjeno izboljšanju energetske infrastrukture in projektov. Eh, Eh, mi moramo seveda tudi ustrezno usmerjati eh, našo, eh, naše popraševanje. To je tretji stebar. Mi moramo preverjati naše račune in izboljšati energetsko varnost. Vendar, predvsem pa moramo ustrezno usmerjati povpraševanje. Energetska učinkovitost eh, je pravzaprav prvi vir energije in najbolj čist megavat je tisti, ki ga prihranimo. Eh, mi moramo izboljšati energetsko učinkovitost od leta 2020. Izboljšanje eh, pa tudi bo prineslo boljšo energetsko varnost, pa tudi izboljšalo konkurenčnost evropske industrije. Četrti stebr je dekarbonizacija energetske mešanice v Evropske uniji. Torej želim zmanjšanje toplogrednih toplogrednih eh, plinov in emisij letih. Mi moramo biti zelo ambiciozni glede naših ciljev za leto 2020 trideset eh, in eh, dejansko eh, menim, da moramo postati številka ena na svetu na področju obnoljivih verov energije. Že leta 2012 je Evropska unija inštalirala okoli 44 odstotkov vse obnoljive električne energije po svetu. Mi vodimo na svetu na področju obnoljivih verov energije in mi pravzaprav lahko spodbudimo našo industrijo ustvarimo več kot štiri milijone zelenih eh, delovnih mest. Na mednarodni ravni eh, moramo storiti vse za to, da bomo dosegli sporazum ob koncu leta 2015 v Parizu glede podnebnih sprememb. Eh, Evropska unija je že dolgo časa gonilna sila na teh eh, pogajanjih. Eh, zadnji stebr, ki ga želim spostaviti, so raziskave in inovacije. Nadaljne investicije na teh področjih so potrebne zlasti. Eh, potrebujemo nove, visoko učinkovite, poceni, eh, nizkooglične energetske tehnologije. Eh, In to je torej teh pet uh, glavnih elementov in upam, da bomo na podlagi teh ustvarili odporno energetsko unijo, ki bo povezana tudi z perspektivno podnebno uh, politiko eh, ena stvar ne gre brez druge. In prepričan sem, eh, da bomo pravzaprav uspešni na okoljskem in na ekonomskem področju in da bomo na ta način tudi eh, zagnali zeleno rast. Eh, Gospod gospoda predsedujoča, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Pred dvema tednoma sem imel pravzaprav eh, zaslišanje za področje eh, prometa in vesolja. Sedaj pa eh, sem dobil nov portfelj v sredo. Ne bom se delal, da sem postal energetski strokovnjak čez noč, vendar storil sem vse, da se čim bolje pripravim na to zaslišanje. Če me boste podprli, bom storil vse, kar je v mojih močeh, zato da bom pač dosegel ustrezne rezultate in da bomo skupaj pravzaprav vzpostavili Evropsko energetsko unijo. E, mislim, eh, da lahko naredimo skupaj zelo veliko za naše državljane, zato da vizija Evropske energetske unije postane resničnost. Hvala lepa.